naj bi bil najboljši način za demokratizacijo delovnih odnosov. Zato bi želel, da Evropski parlament pošle svoje sporočilo podpore španskim delovcem. Hvala lepa, sedaj smo zaključili z enominutnimi govori. In eh, vsi, ki eh, ste prosili za besedo, ste besedo tudi dobili. Zahvaljujem se eh, gospodu komisarju, presrčna hvala, da ste ostali za nami. Vsem vam pa želim eh, dobro pot domov in lep večer. Jutri bomo ob 8.30 minut eh, ponovno začeli z plenarnim zasedanjem. Hvala lepa.